Kolegice in kolegi, deset čez devet je ura, tako da je čas, da začnemo s tem eh, sestankom odborov Intadeve in Envi. Čaka na skupne izmenjave mnen o akcijskem načrtu o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov. To je tako imenovani načrt FLEKT govorili bomo tudi o uredbi EU o lesu. Najprej bomo besedo predali od predsednika odbora Deve, Enrike Gereros. Eh, izvolite, beseda je tvoja. Soleado de Bruselj. Uh, eh, Dobro jutro vsem in dobro dan vsem v tem sončnem bruseljskem dnevu, ki se zdi bolj uh, lep italijanski ali španski dan kot pa belgijski. Tako da je kar. Uh, se moramo kar žrtvovati, da smo tukaj ob devetih zjutraj, ampak uh, to počnemo zato, ker si prizadevamo za ohranjanje našega okolja, pa ne samo okolja, temveč tudi življenskih virov in uh, ljudi, ki um, si povsod po svetu prizadevajo za ohranjanje svojega življenskega prostora in to v povezavi z uh, sekanjem gozdov in uporabo lesa. Dovolite, da pozdravim gospod Lindo Makeven, um, ki je tudi tu med nami in glede na to, da je. Um, iz Združenega, nekje ni med nami in glede na to, da je iz Združenega kraljestva, mislim, da je to lahko, prostimo se, vsi vemo, zakaj je ni tukaj. No, um, v zvezi s to pomembno temo bom povedal naslednje. Že nekaj časa je kar veliko mednarodnih e, prizadevanj in tudi prizadevanja Evropske unije usmerjenih na to področje preko različnih akcijskih načrtov in zakonov v zvezi z, eh, eh, z izkoriščanjem gozdov, to je flekt, mm, načrt flekt in gre za um, um, načrt, ki je v veljavi od marca 2013. V glavnem, ta prizadevanja so omogočila uh, da se omeji nezakonito izsekavanje gozdov in izkoriščanje lesa. Ni pa e, tega preprečil. To sekanje in izkoriščanje lesa se še naprej e, nadaljuje in celo povečuje. Ta praksa, kar je logično, seveda škodi okolju, ampak tudi spreminja življenjske pogoje za tiste, ki Eh, skupnosti, ki živijo v tem gozdnem okolju. In odbor za razvoj Deve je pozorno spremljal prostovoljne dogovore med eh, Evropsko unijo in nekaterimi državami proizvalkami lesa v Afriki, Aziji in Južnji Ameriki ter eh, skušal predvideti pozitivne spodbude, pa tudi pomoč pri boju proti korupciji, vzpostavitvi pravne države in to v nekaterih primerjih v eh, državah, ki ne delujejo, zaradi česar eh, je to nezakonito sekanje gozdov tudi mogoče. Ta prizadevanja, ki je so pozitivno vplivala na reforme, ki so bile sprijete v teh državah, vendar pa je uresničevanje teh sporazumov eh, težavno. Ali se to sploh ni začelo uresničevati ali se je pa nekje zaustavilo. In to iz različnih razlogov, največkrat zaradi pomankanja politične volje, pa tudi zaradi um, pomanjkljivega upravljanja v teh državah ter zaradi njihove nezmožnosti uh, za sprejemanje in uresničevanje eh, podpore na podlagi teh sporazumov. So pa nekatere države, kot naprimer Indonezija, ki so napredovale pri nadzoru nad nezakonitim sekanjem. No, posledično je Računsko sodišče Evropske unije izdalo poročilo, v katerem um, navaja določene vrzeli pri uresničevanju teh sporazumov, za podporo, ki jo nudi Evropska unija tem državam. Računsko sodišče Evropske unije je tudi zaprosilo Evropsko unijo za pripravo primernejšega delovnega načrta ter, ter za bolj jasno zastavljene eh, srednje in dolgoročne cilje za posamezne sporazume. V našem odboru DEVE dejansko menimo, da je treba predvideti dodatna sredstva in da je treba nadaljevati z nadzorom nad uporabo teh sredstev ter uresničevanjem dogovorov, ki smo jih sklenili. Uh, In na današnjem sestanku, kjer uh, sedimo predstavniki vseh treh odborov, je, imamo dobro priložnost, da um, ponudimo odgovore računskemu sodišču, uh, podamo našo oceno o izvajanju akcijskega načrta FLEKT ter uh, o možnostih za pregled uh, zakonodaje, ki jo imamo v Evropski uniji v zvezi s tem. Uh, Torej, gre za temo, ki ima kar veliko implikacije. Ena zadeva politično stabilnost v upletenih državah, e, druge zadevajo e, varovanje okolja, ampak najpomembnejše e, pa je prizadevanje za ohranjanje življenskega okolja ljudi ter proizvajalcev in trgovcev z lesom v teh okoljih. Hvala. That's Shen. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam predsedniku odbora INTA, ki prav tako sodeluje na teh zanimivih sestankih. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegi in kolegice. Strategija trgovine na osnovi eh, vrednosti vpliva seveda tudi na vprašanje lesa, na vprašanje trajnostnega gozdarstva. Ravno zato želimo izboljšati razmere, kako je to ravno kar opisal Enrike. 12 let potem, ko je začel veljati akcijski načrt FLEKT, zaenkrat nimamo na mizi nobenega sistema licenciranja. Smo blizu rešitve. kar se tiče indonezijskega načrta licenciranja. In morda je to prvi korak v pravo smer. Menim pa, da moramo analizirati globalno eh, vrednostno verigo v različnih sektorjih. Drugače ne bomo zagotovili ustreznih eh, izboljšav v eh, pogojih za okolje in za ljudi na terenu. Včeraj smo se pogovarjali o zakonodaji o konfliktnih mineralih in šli smo v isto smer. Obravnavali smo celotno vrednostno verigo od začetka do konca. Takšen pristop eh, je pravilen in mislim, da bi ga morali obrati pri vseh eh, zakonodajnih aktih. Hvala. Mač. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo začeli s predstavitvijo. Besedo bom predal gospe eh, Lorenzo iz KD Devko. Najlepša hvala za besedo. Ali lahko prosim začnemo s predstavitvijo na zaslonih? Predstavitve še vedno ni na zaslonu, pravi govornica. Okay, good morning. Um, thank you very much for... Dobro jutro. In hvala za organizacijo te skupne seje. Mislim, da je ta seja organizirana v pravem trenutku, to je odlična priložnost za razpravo, odlična priložnost za to, da odgovarjamo na vaše vprašanje v zvezi z akcijskim načrtom. Nekaj prosojnic smo pripravili, tako da vas spomnimo, kaj točno akcijski načrt FLEKT je in kaj se dogaja z oceno kot veste, je bil akcijski načrt Flekt potrjen leta 2003. Njegov namen je boj proti nezakonitemu sekanju eh, lesa in eh, s tem povezani trgovini. Glede Devko eh, in in se s tem ukvarjata. Pri tem seveda sodelujemo tudi z državami članicami in eh, državami partnericami. Načrt ima dva cilja. Najprej gre za vprašanje upravljanja, potem pa tudi za vprašanje trgovine. Upravljanje in trgovina torej. In eh, ta dvojni cilj je vir moči eh, tega instrumenta, obenem pa tudi vir številnih izzivov. Ta akcijski načrt je svežen eh, političnih in regulatornih ukrepov. Pokriva več različnih področji, naprimer upravljanje, sodelovanje z zasebnim sektorjem, eh, financiranje in naložbe, in eh, zakonodaje Evropske unije. Glavne komponente, pa tudi glavni dosežki akcijskega, akcijskega načrta so bili prostovoljni partnerski sporazum, tako imenovani eh, VPA, ki je bil sprejet leta 2005. S tem je lahko eh, komisija stopila v dvostranske sporazume z državami, ki eh, proizvajajo les. To je torej glavni dosežek eh, sama srčika tega akcijskega načrta. In s tem bi lahko uvažali les v Evropsko unijo, obenem pa Evropska unija zagotavlja verificiranje proizvode iz lesa in avtomatski dostop do trga. To vrstni eh, sporazumi naj bi okrepili eh, tuje vlade, zagotovili preglednost eh, in odgovornost. Uredba o lesu, drugi steber akcijskega načrta Flekt pa bo predmet predstavitve kolega iz GD okolje. Ocena akcijskega načrta Flex se pripravlja po 11 letih izvajanja. To ni bila eh, pravna obveznost, ki bi jo imeli, ampak zaradi spremembe konteksta smo menili, da je treba pripraviti oceno izvajanja načrta. Ocenjujemo vseh sedem akcijskih področji. To je povezano tudi z revizijo računskega sodišča. Obenem pa to koordiniramo z ločenim revizijskim procesom uredbe o lesu. Še vedno smo sredi postopka. Poročilo o oceni je bilo predstavljeno v mesecu maju. Vrnili se bomo k pripravi dokumenta. Uh, služb komisije in ta bo prav tako kmalo pripravljen. Imeli smo eh, veliko omejitev, kar se tiče zbiranja podatkov o trgovini, pa tudi o dosežkih vlad. Še nekaj o metodologiji in rezultatih. Gre za neodvisno oceno, ki sledi smernicam iz eh, svežnja za boljšo zakonodajo. Usmerjevalni odbor je vključeval predstavnike ne zgolj komisije, ampak tudi držav članic in preden se eh, lotim obravnave nekaterih eh, pozitivnih točk in pa pomankljivosti te zakonodaje bi rada povedala, da eh, smo morali upraviti veliko eh, dela. Kot smo slišali, po 13 letih še vedno nimamo eh, licenc. Zato je bilo naše delo tako zahtevno. To je sporočilo, ki ga želim poslati vsem, ki danes poslušajo to razpravo. Flekt je zelo zapleten instrument in eh, na kratko lahko povem, da smo eh, poskušali doseči eh, sistem licenc, to je najpreprostejši del tega svešnja, ampak to nam ni uspelo. Kar se tiče upravljanja v državah partnericah, pa teh zadev nismo mogli eh, meriti. In to je pomankljivost, to je velika pomankljivost. Dosežki so bili narejeni, ampak o njih ne moremo govoriti, ker jih nismo mogli eh, meriti. Na to eh, poročilo svetovalcev, ki omenja eno eh, od eh, drugih pozitivnih točk akcijskega načrta FLEK. To je še vedno zelo inovativen instrument, še vedno je zelo relevanten, podpirajo ga v zasebnem sektorju, eh, v civilni družbi, podpirajo ga vsi deležniki, ki so bili vključeni v ta proces. Načrt je bil eh, stroškovno učinkovit. Dobro je uravnotežil stroške in eh, rezultate. Zagotovijo je tudi evropsko dodano vrednost, tako kar se tiče tržnega vzvoda, pa tudi kar se tiče političnih vzvodov, ki sem jih eh, omenila, s katerimi lahko vplivamo na spremembe pri upravljanju. Dobro je bilo, da smo lahko poskrbeli za koordinacijo ukrepanja skupaj z državami članicami. Kaj smo dosegli? Imamo 15 držav, 6 eh, sporazumov, ki so bili podpisani, čakamo na licence, 9 pa jih je predmet pogajen. Vse je odvisno od Indonezije, ki je naša največja zgodba o uspehu in eh, tam pričakujemo licenciran les do konca leta 2016. Dosegli smo tudi nekatere uspehe, kar se tiče uredbe o lesu in kolega bo o tem povedal nekaj več. Dosegli smo tudi nekaj uspehov, kar se tiče uh, javnih razpisov, javnega naročanja za les. To je eh, vplivalo na trg. In pomembno je tudi, da so drugi mednarodni akteri poskušali slediti našemu zgledu. Druge države, naprimer Japonska, Avstralija, so začele spremati uh, eh, ukrepe za boj proti nezakonitemu gozdarstvu. Razvili smo uh, dialog z najpomembnejšim trgom, s kitajskim trgom in eh, pričakujemo dodatne eh, ukrepe, kar se tiče javnega naročanja v tujih državah. To ima vpliv seveda tudi na domači trg. V večini teh držav je eh, ta trg izjemno, izjemno pomemben. Sedaj pa negativne plati te zgodbe. omenili smo že neučinkovito eh, koordinacijo in načrtovanje. To je povezano z delovanjem komisije in držav članic. Sporazumi so bili izjemno kompleksni, veliko eh, časa in denarja smo morali vložiti v njih. Eh, in države partnerice so ugotovile, kako globoke spremembe zahteva a, eh, takšno sodelovanje. Nekatera od sedmih področji, ki jih vključujemo v akcijskem načrtu, niso bila dovolj dobro raz, raz, razvita, kar se tiče naprimer financiranja naložb in konfliktnega lesa. V zadnjem desetletju se je spremenil kontekst. Sedaj je eh, sprememba gozdov tista, ki je eh, najbolj odgovorna za sekanje gozdov. In to seveda vpliva na globalni trg na to vprašanje pri poročil. Poročilo govori o geografskem in tematskem prilagajanju eh, načrta in ukrepo za to, da eh, rešimo vprašanje učinkovitosti, eh, na to vprašanje spremljanja in izvajanja, da bi izboljšali smotrnost. Boriti se moramo proti sečni gozdov, obenem pa moramo upoštevati tudi ukrepe na področju eh, boja proti podnebnim spremem, spremembam, tako da bomo zagotovili ustrezno dopolnilnost naših ukrepov. Dokument služb komisije bo pripravljen do konca meseca. Ta dokument pa ne obravnava prihodnosti, osredotoča se na samo oceno. Nihče od, nač, od nas ne pričakuje, da bomo pripravili nove predloge eh, zakonodajnih aktov, preden analiziramo vse te zadeve eh, na interni ravni. pomembna je analiza stroškov in eh, prednosti akcijskega načrta, obenem pa bomo poskušali odpraviti nedoslednosti in eh, neučinkovite elemente pri načrtovanju, spremljanju in koordinaciji. Naslednji korak je torej eh, dokument služb komisije, pričakujemo sklepe sveta še tekom nizozemskega predsedovanja. Morda je to tudi del procesa, ki bo vodil eh, k pripravi resolucije parlamenta. Začeti moramo tudi eh, širši proces posvetovanja, v katerem se bomo pogovarjali o glavnih razlogih za krčenje gozdov. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo prisluhnili gospodu Henliju iz eh, Generalnega direktorata za okolje. Spregovoril bo o drugih vidikih tega istega akcijskega načrta. Najlepša hvala, spoštovani poslanci in poslanke, in hvala za to priložnost eh, danes. Poslušal sem predstavitev kolegice iz eh, GD Defko in mislim, da tukaj nikogar ni treba prepričevati, kako kompleksne so te teme in koliko izzivov imamo pred eh, sabo. Kot smo eh, povedali, so države partnerice politično gledano zelo kompleksne, naprimer Indonezija, zvezdna država, kjer obstajajo zelo različna stališča v različnih delih države. Vse to je treba upoštevati in kot smo dejali, eh, sedaj dosegamo napredek v Indoneziji, ampak imeli smo veliko težav pred šestimi meseci, eh, meseci bi vam lahko eh, povedal, da je bilo vse zamrzneno, zato ker je vlada sprejela eh, derogacijo za celotno pohišljeno industrijo. Ta je sedaj odpravljena, komisija je pred desetimi dnevi sprejela delegirano odločbo o izvajanju sistema licenc v Indoneziji upamo, da eh, temu ne boste nasprotovali v eh, postopku. Če eh, nasprotovanja ne bo, bo odločba začela veljati avgusta. Na to bodo države članice imele tri mesece za to, da vzpostavijo ustrezne upravne strukture. Če bo šlo vse po načrtih, bomo do konca leta začeli eh, uvažati prvi eh, licencirani les v Evropsko unijo. To je zelo pomembno, kar se tiče, kar se tiče akcijskega načrta FLECT. Indonezija bo nagrajena za vso trdo delo, ki ga vlagajo v ta sektor. Upamo, da eh, bodo veseli te nagrade in druge države, ki še razmišljajo o podobnih ukrepih, bodo videle, kakšne prednosti Eh, takšni načrti prinašajo. Upamo, da bomo s pomočjo Indonezije prepričali tudi druge države. Poglejmo si uredbo o lesu sedaj. Naj vas spomnim na glavne zaveze v zvezi s to uredbo. Pogledali si bomo revizijo in vprašanje izvajanja kaj zahteva uredba o lesu. Operateri morajo spoštovati eh, ustrezna pravila. Eh, les, ki ga kupujejo, ki ga prodajajo na trgu v državah članicah, eh, mora biti ustrezen. Gre za zahtevo, ki jo morajo izpolnevati operateri in ki jo morajo na to preverjati države članice. Obstaja eh, prepoved prodaje nezakonitega eh, lesa na trgu. Zadevni eh, pristojni organi v državah članicah pa morajo ugotavljati, če se te zahteve izpolnjujejo trgovci morajo imeti dokaz uh, sledljivosti. Revizija je pokazala, da je prihajalo do zamud. Države članice morajo zato uh, vzpostaviti eh, nove upravne strukture, nove načine dela in v vsaki državi članici je moral biti določen uh, pristojni organ, definirane so morale biti uh, kazni. Uh, zagotavljati so morali izvajanje teh kazni, preverjati operaterje, ne popolnoma vse, ampak pristop, ki so ga obrali, je moral biti pristop na podlagi tveganja. Ne gre za eh, sistem na carinski eh, ravni. Uloga komisije je, da eh, vse skupaj nadzoruje in da si prizadeva za sodelovanje pri eh, izvajanju v državah članicah. Pred kratkim smo pripravili poročilo o reviziji, eh, ki smo ga pripravili na podlagi poročil držav članic, na podlagi javnih posvetovanj in na podlagi različnih stikov z različnimi deležniki. Glavni elementi našega poročila so naslednji. Še vedno menimo, da ima uredba velik potencial, eh, da eh, naredi veliko v boju proti nezakonitemu izsekavanju lesa številni deležniki priznavajo to vlogo uredbe in s tem lahko naredimo veliko, eh, kar se tiče boja proti krčenju gozdov eh, in kar se tiče boja proti podobnim eh, zadevam. Je pa res, da morajo države članice narediti še precej več za to, da bi dosegli cilje, ki so zapisani v uredbi. V številnih državah članicah eh, pristojni organi niso zagotavljali ustreznih virov za eh, izvajanje. V državah članicah Evropske unije eh, so proračuni zelo omejeni in v tem času je težko izvajati nove ukrepe, težko je zagotavljati sredstva za to, ampak eh, počasi prihaja do napredka tudi tukaj. Operateri v eh, Evropske unije sedaj razumejo, da morajo zagotoviti zakonitost eh, drugih, s katerimi sodelujejo. Pristojni organi in operaterji morajo sodelovati, da zagotovijo izvajanje uredbe. Vloga komisije je naslednja. Komisija mora spodbujati k izvajanju in spremljati izvajanje. Imamo kampanje za ozaveščanje, ki smo jih pripravili in ena od pozitivnih stvari, ki smo jim bili priča, so bili ukrepi na mednarodni ravni, naprimer v Avstraliji, eh, v Švici, v nekaterih eh, gospodarstvih v usponu. Na okoljskem ministerskem srečanju eh, G7 na Japonskem je komisar Vela prosil druge države, da poskušajo narediti korak naprej pri to vrstni zakonodaji. Upamo, da bo Evropska uredba o eh, lesu spodbudila države, ki so eh, sklenile prostovoljne partnerske sporazume, da zagotovijo ustrezne sisteme licenciranja. za indonezijski les, naprimer, do konca leta oziroma ob koncu leta na to ne bo več treba izpolnjevati uredbe o lesu zaradi eh, sistema licenc. Eno od vprašanj, ki smo jih obravnavali tekom revizije, je eh, bilo vprašanje obsega proizvodov. Ugotovili smo, da obstajajo določene težave, naprimer eh, mize so bile vključeni, vključene v to področje uporabe, stoli pa ne in komisija eh, mora analizirati dosledno sistema, ugotoviti moramo, če bi bilo treba eh, ta seznam razširiti na druge proizvode. Komisija že dve leti sodeluje z državami članicami, imamo strokovno skupino za uredbo v lesu, imamo tudi odbor Flekt, skrbimo za to, da eh, se države članice med sabo pogovarjajo, da si izmenjujejo najboljše prakse in zgodbe o uspehu. To je ta eh, mehka plat našega pristopa k izvajanju. Smo pa stroži pri eh, samem izvajanju ukrepov. V letu 2014 smo še vedno imeli 18 držav članic, kjer so bile potrebne eh, dodatne izboljšave. Junija lani smo čakali samo še na štiri države članice, ki so morale vzpostaviti pristojne organe. Še naprej se pogovarjamo s temi eh, državami. Nismo več tako prijazni, Začeli smo s postopkom za ugotavljanje kršitev za štiri države članice. Postopki so se začeli in te države nam sedaj obljubljajo, Španija naprimer, da eh, bodo imenovali pristojne organe za vsako od regij, kar eh, olajšuje eh, delo nam in njim in eh, pokriva tudi kompleksnost eh, in raznolikost teh regij. Do konca meseca pričakujemo napredek. Ta zgodba je precej pozitivna, čaka na še veliko dela, začeli smo z mehkim pristopom, spodbujali smo uh, sodelovanje in tako naprej, sedaj pristopamo malce bolj kritično eh, in s tem izboljšujemo tudi razmere v državah, ki niso tako hitro napredovale. Želimo si dialoga in uh, upamo, da bomo v naslednjih letih zabeležili še več napredka. V številnih državah članicah so vzpostavili ustrezne uh, sisteme preverjanja in eden od kazalnikov je naprimer uh, število primerov na sodišču, število zadev, v katerih eh, so operateri privedeni pred eh, sodišče in v eh, primeru Kitajske smo naprimer lahko pokazali nekaterim operaterjem, da se stvari ne odvijajo najbolje in da če ne bodo izpolnjevali določenih pogojev, ne bodo mogli dostopati do trga. Veliko dela nas še čaka, nekaj pa smo že dosegli. Hvala. Hvala komisiji za to razlago. Gospod Žedom, želimo za razpravo. Eh. Hvala, gospod predsedujoči. V odboru INTA sem bil poročevalec za kar nekaj dogovorov o partnerstvu v zvezi s Flekt. In eh, seveda smo imeli, mislim, da leta 2014 precej poglobljeno razpravo proti koncu prejšnjega sklica v zvezi z delegiranim aktom o Indoneziji. To je bila res pomembna in napeta razprava saj so še pred par leti vse ocene kazale na to, da je velik del izkoriščenja gozdov v Indoneziji nezakonit in da nimajo vzpostavljenih primernih struktur. Um, gotovo je indonezijska vlada uložila kar precej truda zaradi skrbi za lasten renome in tudi mm, zaradi želje po boljšem stanju v izboljšave v gozdarstvu. Vseeno pa je ta mehanizem, flekt, zelo pomemben. Mi zeleni smo ga že od samega začetka podpirali, kot veste, ker je to um, orodje, s pomočjo katerega lahko prispevamo k bolj uh, pravični trgovini. Poleg tega lahko prispevamo k boljši zaščiti gozdov, za kar se zauzema tudi komisija, pa čeprav je danes um, eh, večina gozdov nastala eh, na nekdanjih eh, kmetijskih območjih, ki so bila ponovno posejena. Vsekakor pa je zelo pomembno vprašanje, Eh, demokratičnih procesov v državah, eh, ki jih zadeva flekt. Tukaj gre torej za izpeljavo volitev, za vzpostavitev vladavine prava, zadeva pa tudi vključitev cele vrste deležnikov in še zlasti civilne družbe v um, sektorje, ki zadevajo črpanje eh, virov, predvsem izkoriščanje naravnih virov. In zato je bil to za nas izredno pomemben element. V večini držav, kjer so bili sprijeti ti um, sporazumi o prostovoljnem partnerstvu, so bile tudi nevladne organizacije s tem zelo zadovoljne. No, zdaj pa smo pred naslednjo težavo. Flekt imamo že zelo dolgo časa, Eh, in pri oceni delovanja licenc namreč ni, ugotavljamo eh, to, da vst ta mehanizem ni pripeljal do eh, nekih licenc oziroma dovoljen, ki bi temu dala smisel. Treba je torej priti do rezultatov, pričemer pa vst čas tvegamo, da bi si želimo prehitrih rezultatov in tu je naša skupna odgovornost. Namreč, če te prve licence um, v zakonskem smislu ne bi bile res povsem jasne, bi uh, bil pod vprašajem celoten mehanizem. Torej, v naši skupini uh, smo seveda naklonjeni Ehm, temu, tem postopkom in napredku v teh postopkih. Videli smo eh, napredek že eh, v primeru Indonezije, vendar pa si moramo prizadevati, eh, da bi se res preprečilo nadaljne nezakonito izkoriščanje gozdov. Vemo, da je treba vzpostaviti tudi mehanizem za zagotavljanje transparentnosti. Eh, vemo, kaj se dogaja na področju mm, lesne proizvodnje in tudi v Indoneziji, ampak vsekakor to želimo povdariti, da potrebujemo to sodelovanje, to partnerstvo, različni, za katero se zauzemamo v različnih odborih tu v parlamentu in tudi na komisiji. Eh, in to zato, da bodo izdana dovoljenja res um, neproblematična in da ne bodo ogrozila celotne dinamike tega procesa, ki smo ga zagnali že pred zelo dolgo časa. Ja. Hvala, gospod Miller. Grüßen auch diesen Bericht der Kommission ganz besonders und besonders die Schluss. Ja, najlepša hvala. Tudi mi pozdravljamo to poročilo, ki ga je pripravila komisija. Sisteme des Forstmanagements sind ja historisch und... To ta sistem eh, za upravljanje gozdov je zelo drugačen, pač odvisen je od eh, sistemov nadzora, ki ga imajo v različnih državah članice, ki pa niso nujno primerljivi. Mislim, da lahko pač pričakujemo tudi to, da pač izvajanje ne bo se zgodilo enako hitro v vseh državah članicah. To, da se zdaj odpira ta uredba, je zanimivo, po našem mnenju. Omenili ste določene pomakljivosti in šibkosti v sistemu, ki jih gre odpraviti. Moramo pa si to tudi pobliže pogledati v državah članicah. Tudi v državah članicah moramo dati več informacij glavnim akterjem na trgu, prav tako pa moramo zagotoviti, da ne bomo imeli preveč eh, birokratskih preprek. Eh, glede odpiranja prilog, pa menim, da bi se o tem lahko pogovorili, cilj pa pri tem mora biti. da pregledamo, kaj se dogaja v različnih regijah, iz katerih uvažamo les in poskušamo potem eh, zagotoviti enake pogoje za vse, tudi za našo gazdarsko industrijo. Točno namreč vemo, da v Evropi uporabljamo samo 65 odstotkov gozdov, tako da imamo ogromno neizrabljenih virov. Kaj pa proizvodi, kot so naprimer pluta, naprimer, ki trenutno niso vključeni v področje uporabe, kaj pa če bi tudi to um, dodali pod, pod področje uporabe to, te uredbe. Ta pristop bi za me osebno bil izjemno pomemben. Upam pa, da bomo tudi na drugih področjih naredili konkretne korake naprej, tako da se bomo lahko bolj uspešno borili proti nezakonito uvoženemu lesu. Najlepša hvala, gospod Filner. Uh, hvala kot eh, poslanec tudi v parlamentu postanete kot zlata eh, ribica. Hitro pozabljate eh, zadeve, ki ste jih upravili v preteklosti in ste pozorni samo na to, kaj se dogaja zdaj. Ampak spomnite se, da sem vprašal v senci za to uredbo o lesu v parlamentu, ampak to pred parimi leti. Tako da se opravičujemo naprej, če sem morda, bit, če sem morda a, pozabil določene podrobnosti tam glede a, vsebine. Odlično je, da imamo zdaj nek pregled eh, izvajanja uredbe o lesu. Imam vprašanje, najprej eno konkretno vprašanje. Vemo, da so tudi sankcije vključene v uredbo o lesu. O tem smo se nedolgo in široko pogovarjali, ko smo se pogajali s svetom o tej uredbi. Torej, sankcije so predvidene v uredbi in zanima me, eh, Ali ste jih tudi uporabili, ste koga sankcionirali za karkoli? Ste za kogakoli ocenili, da ne izvaja vseh določb te uredbe in ste mu izrekli kazen? In če je odgovor ne, lahko na to gledamo na dva načina. Nekateri kolegi bodo rekli, da se uh, uredba ne izvaja za dosti mere države članice in da morajo države članice ukrepiti uh, eh, svoje izvajanje, zato ker uh, je bilo sankcij premalo. Drug pogled na to situacijo pa je ta, da moramo bolj točno analizirati situacijo, predtem začnemo razmišljati o širitvi področja uporabe a, te uredbe. Lahko je pravzaprav največji izziv ta, da primerno izvajamo to uredbo, ne pa da jo spreminjamo. Se upravičujem, če sem pozabil na določene podrobnosti tu in tam, ampak mislim, da moramo pač zagotoviti, da pokrijemo vse vrste lesa, vse izvorne države, ja, dobro, eh, časopisov in eh, knjig nismo pokrili, papir pa ja. In če ste papirnice, naprimer, na primer, na Finska, vemo, da Finska kupuje les iz Rusije, si težko predstavljam, da imate dve proizvodni liniji in pač na eni a, pretvarjajo samo linski, eh, finski les, na drugi proizvodni liniji pa tudi ruski les. Tega verjetno ni, tako da je zelo težko reči, kateri proizvod vsebuje ta ali oni les. Um, tudi ta, te mize okoli uh, nas so verjetno narejene iz laminata, tako da je zelo težko reči, katere vrste lesa so bile uporabljene pri eh, proizvodnji eh, tega materijala. In to je problematično. Pač v preteklosti so nekateri trdili, da bodo to razrešila podjetja IKEA, naprimer rekla, da bo te probleme odpravila sama. In verjetno so na pravem mestu, da te težave odprave, zato ker so eno izmed največjih podjetij v tem sektorju. Ampak Zanima me, če je možno, da, mla, da majhna podjetja trdijo, da v tej mizi, v tem laminatu, da so točno takšne in takšne vrste lesa. In kaj se bo potem zgodilo, če bomo razširili področje uporabe ogromno novih proizvodov, eh, prihaja iz eh, gozdarstva, naprimer plastike iz celuloze. In zelo težko bo tudi za te proizvode trditi, katera vrsta lesa je bila uporabljena. Verjetno jih je več zelo težko pa bo vrednostno oceniti vere tega lesa. V švečni imamo besedo gerud, to pomeni kaj, to vse, to, to, vse ta material, ki ostane po žetvi, ki imajo določeno vrednost, je pa je zelo težko izkoristiti. In če bomo imeli ogromno birokracije, uh, če bomo pač vsem na, eh, za vse sprejeli zelo specifične določbe, kaj morate narediti s temi ostanki, bo zelo težko um, jih eh, pridemo uporabiti. Tako da me zanima, kakšno je razmišljanje komisije v zvezi s tem. Ali je ta težava pri izvajanju povedana tudi z dejstvom, da je to uredbo izjemno težko izvajati in tu, da ne gre samo in izključno za vprašanje verov. Najlepša hvala, gospod Haltana. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko inicijativ imamo za transparentnost in za več odgovornosti na področju neobnovljivih eh, virov energije. Naprimer, EITI, to so različne inicijative, ki jih vodi industrija ampak mislim, da moramo ukrepati tudi na področju obnovljivih verov energije in zagotoviti, da bo upravljanje tudi teh obnovljivih verov energije trajnostno in transparentno. Zdaj, ko pregledujemo uredbo o lesu in akcijski načrt Flekt, je pravi trenutek, da se postavimo določena vprašanja v zvezi s tem. Mislim, da bi lahko ustvarili nekaj veliko bolj učinkovitega Pri tem bi izhajali iz tega, kar smo že dosegli v okviru flekta in v okviru prostovoljnih partnerskih dogovorov in v okviru uredbe o lesu. To bi se morda znalo zgoditi, čeprav razumem, bomo imeli tudi evropski akcijski načrt o um, slabšanju gozdov in o esekavanju. In lahko bi naredili nekaj več za to, da bi prišli v novo fazo teh ukrepov, neko novo generacijo teh ukrepov. Tako da imam par vprašanj. Prvo kot prvo bo komisija delovala nekako bolj strnjeno tu. Opazili smo namreč določene nedoslednosti, ki jih moramo odpraviti. To pomeni, da mora komisija ukrepati na bolj konkurenten in dosleden način izvajanje trajnostnih razvojnih ciljev, to je agenda 2030, je nekaj, kar komisijo zavezuje k temu. Prav tako moramo tu v parlamentu na ta vprašanje gledati iz malce širše prizme, tako rekoč. Potem pa drugo vprašanje. Eh, slišali smo, kakšna je ocena izvajanja evropske zakonodaje na področju lesa in morda obstaja dobri razlogi za širitev področja uporabe te uredbe. In da, strinjam se, da je to eden izmed glavnih sklepov, ki ga lahko potegnemo. Tudi pretvarjanje gozdov, spreminjanje gozdov je, kot smo slišali, eden izmed glavnih razlogov za um, izsekavanje gozdov in za propadanje gozdov. Tako da bi morda lahko razmislili tudi o širitvi področja uporabe uredbe o lesu. To je drugo vprašanje. In tretje vprašanje. Slišali smo, da zasebni sektor ni dovolj vključen v izvajanje načrta FLEKT. Bi lahko sprejeli tudi določene instrumente za bodi si eh, prostovoljne ali pa zavezujoče mehanizme za sodelovanje. Zato, da bi tudi podjetja postala bolj odgovorna za proizvodnjo vrigo, vse od gozdov do končnega potrošnika. Morda bi si lahko pogledali eh, to uredbo o konfliktnih mineralih, tam smo bili kar uspešni. Ne smemo se pač lotiti samo, te, eh, samo konfliktov, ampak tudi trajnosti, eh, trajnosti te proizvodnje vrige pri lesu. Pa še zadnje vprašanje. Komisija uh, pripravlja akcijski načrt eh, v zvezi s izsekavanjem in propadanjem gozdov in zanima me, če bo ta načrt pripravljen na odprt in transparenten način, zato da bodo lahko sodelovali vsi deležniki. Malce sem razočarana, ker je komisija zopet pripravila delovni dokument služb komisije, kar pomeni, da se eh, komisija ni posvetovala z drugimi inštitucijami, tudi civilna družba nima istih možnosti sodelovanja pri pripravi tovrstnih dokumentov v nasprotju s sporočilom parlamentov in svetom. Najlepša hvala. Zdaj pa želimo slišati še par odgovorov strani komisije. Ne vem, če bo začel gospod Lorenzo. Gospa in gospod Anle. Thank you, Mr. Chair. I'll start from DG Environment. Uh... Ja, bom začel v imenu Grenade direkcije za okolje. Kar nekaj vprašanj smo slišali. Prvo kot prvo bi želel odgovoriti na to, kar je povedal gospod Žabo, poročevalec v zvezi s Indonezijo. Strinjamo se s tem, da je to prvi tovrstnak in da ga je treba spremeniti v zelo kakovostni obliki. Zavedamo se, da se 50 odstotkov ni več dovolj, tako da smo spremislili in mm, se odločili, da bomo tudi celotni pohišeni sektor vključili v to. Ehm, slišali smo, da smo imeli zelo pomemben sestanek prejšnji mesec, 25 nas je bilo, sestali smo se za indonezijsko stranjo, za njihovimi predstavniki industrije, civilne družbe in tako naprej. Vsi so eh, izrazili svoje angažma na tem področju. Tako da je prišlo do zelo pomembnih premikov tam. Ogromno dela so vložili v to, vključili so 100 odstotkov vseh gozdarskih dejavnosti, tudi tistih, ki jih ne izvažajo v Evropsko unijo. Točno vedo, da gre tu za njihovo kredibilnost. Če ne vem, neka nevladna organizacija eh, naše, najde sumljivo pošiljko, bo razpadal cel sistem. Tako da je v njihovem, tako kot v našem interesu, da zagotovimo, da gre vse po pravilih, tudi generalna direkcija za okolje je nekako začutila, da so tudi nevladne organizacije eden in pa njihova, njihova angažma na tem področju in garant, da se bodo zadeve odvijale primerno. Tu smo sodelovali tudi s eh, razvojnimi agencijami iz Združenega kraljestva, ki so nam pomagali pri naših prizadevanjih. Potem pa vprašanja glede Evropske uredbe o lesu. Ja, sankcije imamo raven sankcij je nekaj, kar določijo posamezne države članice in v številnih državah članicah so že bile izrečene sankcije. Tako da, da sistem deluje. In kot sem povedal že prej, smo z inšpektori iz Slovenije in Švedske šli skupaj na Kitajsko, zato da bi to sporočilo predali tudi našim trgovinskim partnerjem, da so te sankcije začele delovati najprej eh, počasi. Upamo, da ne bomo imeli ogromnega števila sankcij, ker upamo, da bodo proizvajalci slišali to sporočilo tudi v okviru uredbe o lesu, se je privatni sektor angažiral, ker razumejo, kaj želimo doseči. Skupaj s sekretarjatom bomo z veseljem delili informacije v zvezi s temi sankcijami, v zvezi s vsemi podrobnostmi, ki so jih izrekle države članice. Slišali smo še eno vprašanje in sicer ali je to uredbo težko izvajati. Ja, zelo težko jo je izvajati, zato sem v predstavitvi tudi omenil, da smo obrali bolj eh, participatorni pristop, eh, saj smo najprej želeli deliti izkušnjo v zvezi s izvajanjem te uredbe, samo dve leti je od sprejete te uredbe in v državah članicah so, so rezultati zelo dobri. V nekaterih primerjih smo morali ukrepati malce bolj odločno, mislim, da to od nas pričakuje Evropska unija kot parlament. V končni fazi moramo biti pripravljeni ukrepati tudi bolj odločno. Uh, Potem je bilo, sem smo slišali tudi vprašanje v zvezi z um, različno mešanico vrst in kako zagotoviti, da ne bomo nesrazmerni. No, ampak če ste gospodarski subjekt, je v vašem interesu, da zagotovite, da um, poslujete samo z zakonitim lesom. Če boste začeli mešati različne vrste lesa in če boste imeli proizvode, ki znajo biti problematični, zato ker je v tej mešanici tudi neka vrsta lesa, ki ni zakonit, te operateri, ki mešajo različne vrste lesa, um, imajo zares velik interes za to, da zagotovijo, da so vsi njihovi viri um, čisti, tako rekoč. Prav tako je, smo slišali vprašanje glede koherentnosti. Sam sem omenil koherentnost, ampak v smislu področja uporabe te uredbe in dejstva, da bomo morali prej ali slej verjetno to tudi revidirati. Ne vem, kakšen bo končni rezultat te revizije, bomo se skupaj analizirali, ocenili, se posvetovali in preučili tudi posledice morebitnih sprememb. Smo pa dobili tudi določene pozive v sklopu tega postopka revizije, ki so se zauzeli za določene spremembe. In ja, vidimo tudi povezavo med tem in našim delom glede izsekavanja gozdov. Sprožili smo študijo glede izsekavanja gozdov in eh, pač poskušamo ugotoviti, kateri pristop je bil najprimernejši. Trenutno še čakamo na podrobnejša poročila v zvezi s tem. Kakršenkoli dokument, ki ga bo pripravila komisija na to temo, eh, se bo pač prej posvetovala z civilno družbo in državami članicami, tako da tega ne bomo storili izolirani v svojih eh, eh, stolpih, ampak bomo v ta postopek eh, vključili vse. Kar nekaj poslancev je omenilo to, kar je komisija pred dvemi, tremi leti objavila v obliki poročila. Ja, res je, da smo naredili um, korak naprej glede izsekavanja za namen lesa, ampak zdaj se gozdove izsekava tudi zaradi drugih razlogov naprimer zaradi um, soje, kakava, zaradi pač različnih uh, proizvodov se izsekava gozdove in tudi to smo vključili v svoj premislek. Zelo zanimivo je bilo tudi slišati to povezavo s uh, konfliktnimi minerali. Morda sem napačno razumel, eh, mislil sem namreč, da, da predlogi glede mineralov temelijo na um, oziroma da se zgledujejo po uredbi o lesu. No, ampak vseeno, se, nima se smisla spuščati v to razpravo. Glede surevin vidimo, da je kar nekaj pritiska strani držav članic, da uredimo tudi področje surevin, to pa bo izjemno kompleksno, naprimer palmovo olje in pa sistem certifikatov za to vrstne proizvode, to je možen način za naprej. Hvala. Okay, perhaps another uh, couple of questions to, to build on. Ja, še par informacij, s katerimi bi nadgradila to, kar je bilo ravno kar rečeno. Okay. In a, in a... Službe komisije bodo delovale bolj strnjeno, da. Tudi za voljo um, trajnostnih eh, ciljev moramo pač delovati na bolj strni način. To naše delo vodi podpredsednik eh, Timmermans. V naslednjih nekaj mesecih pa bomo videli tudi, eh, kakšni načini obstajajo za to bolj strneno delo, delo v grozdu. Glede akcijskega načrta FLEKT pa moramo tesneje sodelovati s službami, z generalno direkcijo za okolje in defko smo tesno sodelovali, prav tako bomo vključiti generalno direkcijo, generalno direkcijo za rast in trgovino in tudi države članice. To je trenutno največja pomankljivost morda, ki jo je treba odpraviti in sicer bolj tesno je treba sodelovati z državami članicami. Kar zadeva zasebni sektor, to Ja, oziroma, slišali smo, da zasebni sektor ni bil dovolj vključen v to, v to evalvacijo. Glede samega akcijskega načrta, tega smo pripravili skupaj s partnerskimi državami. Tu imamo inštrument FLECT eh, s FAUM, namen katerega je tudi, da ukrepimo zasebni sektor, ampak še v tretji fazi. Tu gremo onkraj samo tistih držav, ki, se katerimi imamo prostovoljne sporazume glavnem nas skrbi, kaj se bo zgodilo z majhnim zasebnim sektorem, na katere zna imeti velik vpliv, zelo drag vpliv um, ta zakonodaja in te spremembe. Glede dokumenta delovnih služb komisije, to je dokument, ki komentira predvsem preteklost, sprejeti bil v skladu s svežnjom za boljšo zakonodajo, ki ga je potrdil tudi parlament. Trenutno še predmet posvetovanja, medresovskega usklajevanja. Boste pa tudi vi imeli priložnost, da pokomentirate ta dokument, ko bo sprejet oziroma ko bo objavljen konec junija. Glede evalvacije pa so se podizvajalci široko posvetovali tudi s eh, različnimi akteri in s eh, partnerskimi državami. Hvala. Najlepša hvala za to zanimivo razpravo. Hvala za predstavitev komisije. Hvala tudi vsem članom in članicam treh različnih odborov. S tem bomo zaključili s tem delom sestanka. Ponovno pa bomo začeli čez dve minuti. Zunaj eh, dvorane že čaka Eh, komisar, pogovarjali se bomo o točki.